poročila, ki so bila preložena. To pomeni, da tretje glasovanje, ki je bilo napovedano za danes, odpade. Prav tako ne bo torej razglasitev, razglasitve izida ob 21.30. Vse informacije lahko najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Če nihče ne ugovarja, bo sprememba dnevnega reda sprejeta. Zdaj pa rezultati tretjega glasovanja. In sicer skupna kmetijska politika, podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP predlog spremembe 857 zavrnjeno, 1000 zavrnjeno, 7 96 sprejeto, 1001 zavrnjeno, 1002 zavrnjeno, 1003 zavrnjeno, 797 sprejeto, 858 sprejeto, 1004 zavrnjeno, 798 sprejeto, 799 zavrnjeno, 730 sprejeto, 801 del sprejeto, 802 del zavrnjeno, 801 sprejeto, 859 zavrnjeno, 802 prvi del, sprejeto 802, drugi del, sprejeto 803, sprejeto 1144, prvi del, sprejeto 1144, drugi del, sprejeto 860, zavrnjeno. Skupna kmetijska politika, financiranje, upravljanje in spremljanje svežen sprememb iz odborov, sprejeto 233, zavrnjeno 207, zavrnjeno 240, zavrnjeno 76, sprejeto 241, zavrnjeno 77, sprejeto. 79D sprejeto, 243 plus in 245 zavrnjeno, 81 sprejeto, 82 sprejeto, 246 zavrnjeno. 84D sprejeto, 248 zavrnjeno, 249 zavrnjeno, 93 sprejeto, 250 zavrnjeno zavrnjeno 94, sprejeto 251, zavrnjeno. 252 zavrnjeno, 257 zavrnjeno, 288 zavrnjeno, 289 zavrnjeno in 227 sprejeto. 183 sprejeto, 290 zavrnjeno, 211 CP2 sprejeto, 283 CP2 zavrnjeno. 184 sprejeto, 292 zavrnjeno. 211 CT4 zavrnjeno, 291 sprejeto, 189 sprejeto, 283 CP5 zavrnjeno. 190 sprejeto, 212 CP1 sprejeto, 212 CP2 sprejeto sprejeto 294 oziroma 228, sprejeto 192 plus je brezpredmeten, 213 zavrnjeno, 259 zavrnjeno, 258 zavrnjeno, 260 zavrnjeno, 298 zavrnjeno. 261 zavrnjeno, 262 zavrnjeno, 202 sprejeto, 230 sprejeto, 263 zavrnjeno, 264 zavrnjeno. 284 sprejeto, 208 je brezpredmeten predlog spremembe 1 je brezpredmeten, 231 zavrnjeno, 232 zavrnjeno, 13 sprejeto, 299 sprejeto, 209 sprejeto, 210 sprejeto. 30 je brezpredmeten, 287 zavrnjeno, 31 sprejeto. Zdaj sejo na kratko prekinjamo in sicer za 7 minut, ko bomo nadaljevali.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 krogih glasovanja. Vsa glasovanja so poemenska. Prvi krok glasovanja se je torej začel, do 10 in 15 imate čas za glasovanje. Rezultat prvega kroga glasovanja danes bo razglašen ob 12.45. Hvala.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 tut man gerade so, wie wenn die keiner im Saal wäre. So, die Sitzung ist wieder eröffnet. Ponovno začenjamo s sejo. Razglasil bom izide prvega današnjega glasovanja. Končno glasovanje poročilo Urtasun. enako spolov v zunanji varnostni politiki. Resolucija je bila sprejeta, sedaj pa glasovanje o predlogih sprememb. Gospod Andrej, skupna kmetijska politika. Spremembe uredbe o skupni ureditvi trgov. Najprej v svežnju sprejeto predlog spremembe 10 sprejet, predlog spremembe 56 sprejet, predlog spremembe 58 zavrnjen, predlog spremembe 75 sprejet, predlog spremembe 76 sprejet, predlog spremembe 102 prvi del sprejeto, 102 drugi del sprejeto, predlog spremembe 120 eh, prvi del sprejeto, 122 drugi del sprejeto, predlog spremembe 132 zavrnjeno, predlog spremembe 171 sprejeto, predlog spremembe 205 prvi del sprejeto, drugi del sprejeto, predlog spremembe 212 sprejeto, predlog spremembe 266 sprejeto, 232 sprejeto. 274 revidiran zavrnjeno, 257 sprejeto, 267 CP1 zavrnjeno, predlog spremembe 258D sprejeto, predlog spremembe 267C5.2 zavrnjeno. Predlog spremembe 259 sprejeto, predlog spremembe 260 revidiran sprejeto, predlog spremembe 261 sprejeto, predlog spremembe 233 sprejeto, predlog spremembe 234 sprejeto, predlog spremembe 71 postane brezpredmeten, predlog spremembe 275 prvi del zavrnjeno drugi del je brezpredmeten. Predlog smo v 262 revidiran, zavrnjen, predlog smo v 72 sprejeto, 255 zavrnjeno, 235 revidiran, sprejeto, predlog smo v 79 postane brezpredmeten. Predlog smo v 80 sprejeto, 81 sprejeto, 268 zavrnjeno. Resume 82 sprejeto, 236 sprejeto, predlog spremembe 84 postane brezpredmeten. 263 revidiran, sprejeto, predlog spremembe 89 postane brezpredmeten. Predlog spremembe 237 sprejet, predlog spremembe 90 postane brezpredmeten, predlog spremembe 269 sprejet, 109 prvi in drugi del, oba brezpredmetna. 270 zavrnjen, 110 sprejet, 231 zavrnjen. 238 sprejet, 114 postane brezpredmeten, 239 sprejet, 117 postane brezpredmeten, 276 revidiran, zavrnjen, 240 sprejet, 241 sprejet, 242 sprejet, 271 in 122 postaneta brezpredmetna. 272D eh, uh, zavrnjen, 123 sprejet, 243 sprejet, 273 zavrnjen, 126 sprejet, preračunjen brez 244 sprejet, 128 postane brezpredmeten, 245 sprejet, 129 postane brezpredmeten, 246 sprejet, 277 revidiran, zavrnjen, 150 sprejet, preračunjen brez 147 sprejet, preračunjen brez 148 sprejet, preračunjen brez 149 sprejet, 153 in pa 154 s tem postane ta brezpredmetna. Predlog smo imeli 250 sprejet, predlog smo imeli 158 je brezpredmeten, predlog smo imeli 264 zavrnjen, predlog smo imeli 165 zavrnjen, predlog smo imeli 254 zavrnjen, 278 sprejet, 251 sprejet predloga spremembe 180 in 181 postaneta brezpredmetna. Predlog spremembe 152 sprejet, 183 postane brezpredmeten, enako velja za 184, 253 sprejet, predloga spremembe 187 in 188 postaneta brezpredmetna, predlog spremembe 129 zavrnjen, predlog spremembe 3 sprejet, predlog spremembe 265 zavrnjen predlog spremembe 279 zavrnjen, 280 zavrnjen, 230 zavrnjen, predlog spremembe 8 sprejet, predlog spremembe 256 sprejet. Sejo prekinjam do 13.15, ko bomo začeli z drugim glasovanjem. intervention in the German delegation. Der Präsident. Gospod predsednik. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ponovno začenjamo sejo. Začenjamo z drugim današnjim glasovanjem. Glasovali bomo o dosejih, ki so navedeni na dnevnem redu. Glasovali bomo do 15 ure in 30 minut. Pri tem bomo postopali tako kot doslej. Vsa glasovanja so poimenska glasovanja. Drugo glasovanje je odprto. Do 14 ure in 30 minut lahko oddate svoje glasove. Ob 17 uri bomo razglasili izide drugega glasovanja. Vse je prekinjeno. Thank you. Thank you. I, yes, I take that. Sitzung ist wieder aufgenommen. Unsere Sitzung ist wieder aufgenommen. In smo pri razglasitvi izide drugega glasovanja. In ti so sledeči. Petar Jar, skupna kmetijska politika. Podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo z EKIS in EKSRP predlog komisije je bil sprejet eh, v spremenjeni obliki. Poleg tega eh, je bil sprejet tudi predlog spremembe, da se poročilo vrne v odbor in pa naslednje poročilo je skupna kmetijska politika, financiranje, upravljanje in spremljanje poročilo Ulrike Müller. Poročilo je bilo sprejeto v spremenjeni obliki in uh, poleg tega je potekalo tudi glasovanje o vrnitvi v odbor, ki je bilo uh, ravno tako pozitivno. In potem še Erik Andrej, skupna kmetijska politika, sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih ured. Predlog je bil sprejet v spremenjeni obliki in enako velja tudi za vrnitev v odbor. Zapisnik k zasedanju 19. do 23. oktobra boste prijeli ob pričetku prihodnega zasedanja, takrat bomo o tem tudi glasovali. Poleg tega pa bodo v zapisniku objavljeni, objavljene tudi vse sprejete resolucije. Ob koncu današnjega zasedanja pa me je predsednik prosil, da podam še sledeče informacije in s temi informacijami se tudi strinjam v imenu predsedstva, eh, v imenu vseh, eh, ki sodelujemo v predsedstvu, bi se rad zahvalil vsem sodelovcem za organizacijo eh, tega zasedanja in za vso pomoč pri organizaciji tega zasedanja. Na ta način parlament lahko še naprej uporablja svojo zakonodajno vlogo in zastopa naše državljane. Demokracija mora biti v osrčju Evropske unije. Najlepša hvala vsem zaposlenim za prizadevanja in za odlično upravljeno delo, pravi predsednik in temu se tudi sam pridružujem. S tem je zasedanje prekinjeno oziroma zaključeno.